ministre. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Kolegi in kolegice, seja se začenja. Je voudrais m'assurer que l'ordre du jour n'appelle Upam, da ni komentarjev na dnevni red. Če komentarjev ni, potem je dnevni red sprijet. Prijeli ste tudi osnutek zapisnika z dne 3. aprila. Imate morda kakšen komentar v zvezi z zapisnikom? Če ne, potem je zapisnik seje sprejet. In sedaj nas čaka glasovanje. Gospa Toma, nimate kartice? Prav. Ko bomo glasovali elektronsko in eh, ko bom eh, predstavil rezultat elektronskega glasovanja, nam boste povedali, kako eh, ste vi želeli glasovati. Tako da naj vas ne skrbi, da vaš glas ne bo štev. Glasovati bi naj začeli ob 10.45. Eh, Ura je 10. 40, če ima kdo morda kakšno pesmico, ki jo želi prebrati, zgodbico morda. Gospa Toma? Moje vejo, ko je laplodija, poskrbajmo. No, lahko jo zaploskamo. Za pet minut bomo prekinili sejo, na to pa bomo glasovali. Propel tua Barbara.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 Hear me if you hear Slovenia. Uh, uh, 10h45. Gospa Toma se je vrnila, ura je 10.45 in seja se nadaljuje. Nous abordons la séquence des votes. Čaka nas torej glasovanje. Najprej o poročilu gospoda Srva Maja o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji za Nokio. Najprej bomo preverili, če elektronske glasovalne naprave delujejo. Prosim, da ustavite kartice. Glasujte, prosim. Skrita... 32 glasov potrebujemo. No, nekdo je glasoval proti. Amendment numero 2. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? vzdržani, spred. Sedem, kdo je za? Proti. Vzdržani, spred. Osem, kdo je za? Proti. Vzdržani, spred. Devet, kdo je za? Proti. Vzdržani, spred. Deset, kdo je za? Proti. Vzdržani, spred. Dvanajst, kdo je za? Proti. Vzdržani, spred. 11 je za, proti, vzdržani, spred. 13 je za, proti, vzdržani, spred. 15 je za, proti, vzdržani, spred. 14 je brezpredmeten, predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Sedaj pa še glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, 30 glasov za, 2 proti. Čestitke, gospod Servama. Sedaj pa poročilo gospoda Olbrihta in sicer na temo okrepljenega sodelovanja s partnerji in eh, prepoznavnosti, uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog srembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo elektronsko. Glasujemo elektronsko. Le numéro 2. O predlogu spremembe 2. Konec glasovanja. Zavrnjenje. 20 proti 12. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? vzdržani, zavrnjen. Šest, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Osem, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Še glasovanje o celotnem besedilu, elektronsko glasujemo. Spet je klub. Konec glasovanja. sprejeto 30 proti 3. Šte, eh, čestitke, gospod Olbricht. A nous prononcer sur le rapport de M. Depré. Sedaj pa poročilo Depré o migracijah in eh, o Dublinu. Ta osnutek mnenja, ki je ga je pripravil gospod Tebre, gre za reformo eh, Dublinske uredbe. Eh, je bilo vloženih eh, več kot 500 predlogov spremembe, ki jih je uložila ena sama poslanka, gospa Montel. Tako, da nas čaka veliko glasovanja. Morda nam bo nekega dne povedala, zakaj je uložila. Eh, vse te predloge spremem. Gre večinoma za črtanje eh, besedila komisije, eh, celo črtanje tistih delov, ki niso bili spremenjeni. Sekretarjat nas prosi, da glasujemo o vseh predlogih za črtanje naenkrat v bloku. Želi kdo besedo? Gospod Zani, izvolite. Questo episodio, innanzitutto... Da, hvala. Kar se Eh, tiče tega, bi se rad opravičil eh, kolegom, ampak to je eh, praksa, v okviru katere je bil rok 15. februar, če se ne motim, in kaj takšnega se ne bo zgodilo ponovno. Opravičujem se, mislim, da je to zapravljanje časa za celotni odbor. Zadnjič tokrat vidimo takšno metodo dela. Euh, Hvala, upam, da se bo gospa Montel eh, obnašala bolj odgovorno in eh, spoštovanjem do eh, kolegov in kolegic. To je tako imenovani filibustering dela poslancev in poslank. Predlagam torej, da glasujemo v bloku v skladu s členom 174 eh, poslovnika lahko glasujemo v bloku eh, o eh, vrsti predlogov spremembe, razen če politična skupina zahteva ločeno glasovanje ali pa če vsaj trije poslanci zahtevajo ločeno glasovanje. Tudi če obstaja zahteva po ločenem glasovanju, lahko na podlagi zavrnjenih predlogov spremembe odločim, da glasujemo v bloku o predlogih spremembe, ki imajo podobno vsebino Eh, ki eh, so podobni. In eh, brez dvoma se boste strinjali, da tako nadaljujemo in da glasujemo v bloku, v svežnju. V skladu s členom 154 poslovnika. Ampak mislim, da smo tako je tukaj razrešili to vprašanje, gospod Dzani nas je prav tako obvestil o spremembi metode dela. Do 154, to so uh, strani 1 do 22, se strinjate, da glasujemo v bloku o teh uh, predlogih, predlogih spremembe, to je 22 prvih strani, kdo želi zavrniti te predloge sprememb. Dvignite roko, tisti, ki želite zavrniti te predloge sprememb. Prav, hvala. Kdo je za to, da ohranimo te predloge sprememb? Nihče. Vzdržani? Ne. Prav. Odbor je enoten. sedaj pa bomo glasovali o vrsti predlogov sprememb. Nekateri eh, so predlogi sprememb gospe Montel, ampak te nismo vključili v glasovanje v svežnju. 112, eh, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. So 158, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 387 do za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa kompromis 3. Predlagam, da glasujemo elektronsko. Glasujemo. O kompromisu 3 torej. Konec glasovanja. sprejet. 29 glasov za in do vzdržanega glasova. 398, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 400, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 401, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4. Glasovali bomo z rokami. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Spred. Prva sprememba je 415, kdo je za? Ne, ta je brezpredmeten, se upravičujemo, je napaka. Štiristo sedemnajst. Štiristo sedemnajst, torej kdo je za, proti, vzdržani, zavrnem. 420 je imel eh, isto vsebino, tako da prav tako zavrnem 11 eh, in 419, kdo je za, proti, vzdržani, sprejete sta 421 in 422, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena sta. predlog eh, spremem besede mi je postal brezpredmeten. Ne, ne, eh, vseeno bomo glasovali. Sedem, kdo je za? Ne, mislim, da ni brezpredmeten. Kompromis šest je bil sprejet. Kdo je torej za sedem? Proti? Vzdržani? Sprejet. 410. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Moja napaka, pravi predsednik. 453. Kdo je za? Proti? Preverili bomo elektronsko. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen 20 proti 12. Trinajst, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 14, kdo je za, proti, vzdržani. Prosim, eh, dvigujte eh, roke, še enkrat bomo glasovali. 14, kdo je za, proti, preverili bomo elektronsko. Preverjamo predlog spremembe 14, glasujemo. Konec glasovanja. Spred 20 proti 13. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti vzdržani spred. 16. Kdo je za? Proti vzdržani spred. 532. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 534. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Sedaj pa predlagam, da glasujemo v svežnju o vodnih izjavah. Gre za priloge sprememb gospe Montel. Glasujemo o vseh prilogih spremembe gospe Montel. Gre za strani 25 in 26. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Prilogi sprememb so zavrnjeni. In sedaj nadaljujemo z uvodnimi izjavami. Predlog sprejembe 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 33 je bilo za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 je bilo za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 je bilo za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 45 je bilo za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 glasov za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis številka ena, kdo je za, proti, vzdržani, kompromis ena je sprejet. 49 eh, je brezpredmeten, 47 tudi razrembe 3 prav tako. Ne, glasovati moramo eh, prilog razrembe 3. Glasujemo o številki 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog strembe 52 je brezpredmeten, zato ker smo glasovali o 3 in je bil sprejet. 55, 58, 61 in 63 so enaki. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni so. Kompromis številka 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 54 je brezpredmeten. 59, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 65, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe številka 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa glasovanje o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Elektronsko glasujemo. Escutar aí, clube.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 ki izhajajo iz eh, poročila gospoda Srva Maja. Gre za prenos 2 eh, milijonov 641 eh, tisoč evrov za Nokio. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Prošnja za prerazporitev sredstev je sprejeta, 19 glasov za en proti. Gospod Tarant, imate vi kakšno prošnjo za prerazporitev? Ne. Gospa Holmajer? Ne. Imate vprašanje? Izvolite. Snad. Samo vprašanje, gospod predsednik. Vprašanje za komisijo. Morda bi nam lahko na naslednji seji podali poročilo glede zgradb EPA in EMA. Zanima me, kakšne scenarije si komisija zamišlja v zvezi s tema dvema zgradbama, kajti pri EMI imamo pogodbo, ki je ne mogoče prekiniti. Glede, tudi glede Londona smo govorili, ampak eh, zaenkrat imamo City of London še tam, kot da ne bi bilo drugih mest v Združenem kraljestvu, kjer bi lahko imeli agenturo. No, do leta 2036 imamo zdaj to zgradbo in ni možnosti odpovedi. Zanima me, ali lahko komisija predstavi kakšne scenarije, kajti govorimo o zelo veliko denarja, tako pri EBI kot pri EMI. Est-ce que ça ne met pas en cause le Brexit et Ni to potem problematično za Brexit? Mogoče se ne bo zgodil. No, verjetno bo eh, to tema za pogajanja o Brexitu. A lahko komisija morda odgovori na to vprašanje? No, morda ne v tem trenutku. Vprašanje ste si zabeležili in pričakovali bomo odgovor na eni od naslednjih sej. Prav. Sedaj pa bo besedo dobila Eder Karjazaval, ki bo povedala, kaj se dogaja na trialogih. o eh, financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kot veste, smo pred enim tednom začeli s trialogi. Ne vem točno, koliko časa pa že razpravljamo tudi o tem poročilu. Tri trialoge smo že imeli in mislim, da dobro napredujemo, dosegamo dogovore, ki mislim, da bodo lahko pomembni. Najprej smo določili devet pomembnih tem, o katerih smo se morali v okviru eh, teh dveh poročil pogajati. Potem pa so prišli še predlogi sprememb, obravnavali smo vsakega posebej. Ampak naj najprej povem, kaj je bistveno v tem poročilu. Devet eh, tematik smo torej določili, eh, štiri od teh smo že eh, zaključili, zaprli. In vedno, ko pridemo do končnega dogovora, določeno vprašanje zapremo, gre za majhna in srednja podjetja, potem podnebne spremembe, politiko za enakost in pa fleksibilnost, ko gre za prenose denarnih sredstev. Te štiri tematike smo torej že skoraj uh, zaprli in čakamo na končni dogovor. Potem imamo še dve temi, ki sta zelo pomembni, še posebej ena od njiju in eh, te eh, so tudi že skoraj zaprte oziroma pričakujemo, da bomo na naslednjem trialogu prišli do dogovora. Ena od teh tematik je pomembna z transparentnostjo. Uh, in uh, odgovornostjo. Um, potekajo pogovori tudi z vsemi tremi institucijami, uh, da bi videli, kako zagotoviti to, da bo Evropski parlament uh, ohranil zaupnost informacij, ki jih dobivamo in tako naprej. Smo pa svetu in komisiji že razložili, da. Eh, ima ta hiša tudi določena pravila, ima določene eh, prostore za branje, da lahko zagotovimo ustrezno tajnost za dokumente, ki jih dobimo naprimer iz EIB. Eh, mm, to so naprimer razni obrazci ali dokumenti o projektih, obstajajo določene občutljive ekonomske informacije in tako naprej. In tri institucije, vse tri se strinjajo, da je treba zagotoviti ustrezno tajnost. Treba je samo najti način, kako eh, to zagotoviti na čim bolj korekten način. Potem pa še eh, fiskalnost. Eh, tudi tukaj mislim, da bomo kmalo prišli do dogovora. Vemo, da svet dela na besedilu na podlagi naše prošnje in zahtev strani komisije. Komisija je predlagala to besedilo, gre za zelo občutljivo vprašanje. Predsedstvo in svet eh, kljub določenim zadržkom eh, eh, še vedno ostajata zelo pripravljena za pogajanja in za pogovore na tem področju fiskalnosti in davčnih vprašanj. Naprimer, ko gre za izogibanje davkom, goljufije, potem za agresivno načrtovanje in tako naprej. Veliko je teh vprašanj gre tudi za uporabo družbenih držav kot eh, posrednic za izvajanje določenih finančnih operacij. Manjkajo nam še podrobnosti pri tem besedilu, eh, tiste čisto končne podrobnosti, ampak dogovor bomo k malu dosegli in mislim, da bo to eden najpomembnejših dogovorov na eh, tem področju doslej. še tri teme ostajajo odprte, kar ni veliko. Ena je povezana z delegiranim aktom, eh, s katerim naj bi eh, prilogo štiri spremenili. Ta priloga je povezana s politikami, eh, ko gre za zunani mandat Evropske investicijske banke tukaj še iščemo način, kako bi posodobili to prilogo, ne da bi odprli Pandorino skrinico vse eh, zunanje politike Evropske unije. In če bomo eh, našli način brez delegiranih aktov, mislim, da bomo lahko prišli do dogovora. Ampak eh, to je manjša tematika. Ostajata pa še dve pomembni temi, ki sta odprti. Imamo torej sklad, komisija in svet predlagata, da bi s tem skladom upravljala komisija zaradi ekonomičnosti in učinkovitosti. Komisija že upravlja z drugimi skladi, tako da ne bi bilo tu nobenih težav. Ampak države članice ostro zavračajo um, ta prenos uh, pristojnosti za upravljanje. Ta tema je torej v tem trenutku paralizirana. Mene zelo preseneča odnos sveta pri tej točki. Mm, zelo jasno je bilo dokazano tudi z dokumenti, ki jih je predložila Evropska komisija, da bi na ta način privrčevali denar. Komisija bo to delala za ston, e, prevzela bo samo upravljanje tega sklada in nobenih dodatnih stroškov ne bi bilo e, s tem. EIB e pa plačujemo za to, torej da bi eksternalizirali neko delo, ki ga lahko pravijo institucije, mislim, da ni najboljše postopanje. Tukaj pa bi še celo privarčevali. In ko svet govori o učinkovitosti in o proračunu, ki je osredotočen v rezultate in o dobrem upravljanju, eh, tukaj tega res ne razumem. Pa še zadnja tema, ki ostaja odprta in to smo videli že od začetka, to pa so številke in pa pragovi, ko gre za zunani mandat EIB. Komisija je predlagala povečanje, parlament pa je glasoval o še večjem povečanju, zato da bi lahko kompenzirali eh, stroške, ki eh, so se pojavili vnaprej, torej pred preden so bili predvideni, predvsem v vzhodnem sosedstvu. Eh, komisija se tukaj ni pripravljena premakniti, svet še manj. In eh, svet eh, tukaj res ne želi nobenega koraka naprej. Združeno kraljestvo je tudi želelo tukaj spremembe in zato so se pogajanja v številkah še bolj zapletla. Na zadnjem trialogu um, Imeli smo dva zaporedna, v četrtek in potem še v ponedeljek. Takrat sem vprašala v svetu, svet sem vprašala, če bi bil pripravljen najti rešitev, kako naj to razložim. Torej, da ne bi sprejeli odločitve, da ne bi sprejeli dokončne odločitve o tem, da se poveča kapaciteta zunanjega mandata IBE, eh, ampak da bi to pogojili na nek način in sicer pogojili z obstojem eh, obstoječih kreditov za naslednja proračunska obdobja in proračunska leta. Tako bi lahko na koncu prišli do istega cilja. Svetu pa se ne bi bilo treba zdaj odločiti, ampak bi to obravnavali vsako leto posebej. Eh, tako bi v četrtem eh, razdelku to lahko uh, uredili. Um, na ta način bi tudi zagotovili zadostna sredstva. Um, to je bil samo tak uvoden predlog, začeten predlog, da uh, testiram pripravljenost sveta, ali bi lahko prišli do dogovora ali ne. Um, to je torej neka sredna pot, uh, kako priti do rešitve. Mogoče ne glede številka, ampak glede. Uh, vsaj glede časovnice. Mislim, da moramo tukaj še malo počakati, bomo videli, ali bo odgovor pozitiven in potem bomo tudi razmislili, kako materializirati ta tehnični predlog. Komisija nam bo pomagala, potem imamo tudi tehnične službe in Evropska komisija tukaj res igra pomembno vlogo, ker predlaga uh, različna besedila, s katerimi želi izbližati stališča parlamenta in sveta. Uh, To je torej predlog, ki ni toliko političen, ampak gre samo za to, da preizkusimo, ali bi svet bil pripravljen razmisliti o taki umestni rešitvi. Mislim, da bomo v naslednjih tednih eh, še vodili pogovore s komisijo in svetom. Ne bomo imeli nobenega trialoga do 30. maja, potem imamo oziroma naslednji teden je Štrasburski teden, potem zeleni teden. Šele konec maja se bomo spet usedli za mizo in nadaljevali s pogovori. Medtem pa bodo potekali že tudi neformalni pogovori, da vidimo, ali lahko 30. maja pridemo do končnega dogovora. E, mislim, da sem povedala vse. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospa Gardija Zabal, da ste nam e, povedali vse da ste nam povedali, eh, kaj eh, počenjati, kaj počenjate eh, tekom vašega dela. Zelo intenzivno delate, sodelujete tudi pri trialogu o Evropskem skladu za trajnostni razvoj. Veselimo se lahko doseženega napredka pri izpostavljanju tistih jurisdikcij, ki ne sodelujejo z Evropsko unijo, tako imenovanih davčnih oas, ki eh, omogočajo eh, izogibanje davkom. To je zelo, zelo eh, pomembna tema in Evropska unija mora zauzeti jasno stališče v zvezi s tem. Delegirani akti, po mojem mnenju, ne predstavljajo težav na to upravljanje sredstev komisije na mesto EIB. E ne vem, isto težavo imamo pri Evropskem skladu za trajnostni razvoj. Dobro bi bilo, da bi enkrat za vselej eh, dobili mnenje eh, sveta v zvezi eh, s komisijo, da ne bo ostalo zgolj pri eh, takšnih in drugačnih eh, mnenjih. Na to pa imamo nekakšno klauzulo, ki omogoča prilagajanje, če se ne motim. Gospod Depre. Euh, très brièvement, donc je... Euh, gospod predsednik, zelo na kratko. Uh, uh, sam sem uh, bil prisoten samo pri enem sestanku trialoga, lahko pa povsem podprem EDER. Zelo pametno in odločno vodi ta pogajanja. Imeli smo majhen problem, ki je povezan s postopkom, namreč gre za možnost, da se povečajo obstoječe vsote. Eh, tukaj še ni bilo eh, pogajan, ampak eh, tako nasplošno se vsi strinjamo s tem in podpiramo pobudo EIDER. Ter upam, da bomo nadaljevali s pogajnim svetom. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz Se želim najprej zahvaliti za angažiranost in hvala, da nas zastopate kot levinja v tej areni. Še nekaj želim povedati. Nisem pripričan, ali prav argumentiramo, ko pravimo naslednje. Če bo komisija rešila te naloge, potem nas to ne bo stalo nič. Mislim, da je to lahko zmota. Tudi uradniki stanejo denar, tisti, ki delajo za komisijo. Ne vem, ali se bomo izognili tem stroškom, če bomo to dali delati lastnim institucijam, namesto da bi dali to zunanjemu izvajalcu. Mislim, da je treba plačati to v obeh primerjih. Vprašanje je, kdo bo to naredil bolje in bolj učinkovito. In v tem trenutku mislim, da nimamo ustreznih podatkov. Mogoče mislite, da je preveč funkcionarjev v komisiji, preveč uradnikov? In da tat meni, da sva auh, ampak ni jetz ganz konkret. De, da, dejansko se s tem strinjam, ampak ne konkretno v tem primeru. Če pomislimo na EFSI, potem lahko vidimo, da smo tam dejali, da se bo s tem ukvarjal EIB. Če zdaj govorimo o novem skladu, ki ima podobno strukturo, potem bi bilo smiselno, da bi tudi pri teh nalogah razmislili, da bi zadevo prevzela banka, EIB ali kakšna druga banka. Nič nimam proti, če bo to storila komisija, ampak utemelitev, da bo to brezplačno, če bo zadevo urejala komisija, se mi zdi eh, napačna. Jamstveni sklad. Mislim, da je za to področje dobro, če želimo spodbujati naložbe v Afriki. To je smiselno. Ampak paziti moramo na nekaj. V nasprotju z EFSI, ki ga uporabljamo v EU, se po mojem mnenju spremenita dva parametra. EFSI ima problem z dodatnostjo, ampak nima težav na področju tveganja. Epsi za Afriko, tako dokoč, pa bo imel nasprotni problem. Tam bi zlahka dosegli dodatnost, ampak tveganje pa bo moralo biti ocenjeno precej više, zato da bi lahko ustrezno upravljali s tveganjem. In še nekaj, paziti moramo na tri stebre, na katerih temeljita pomoč za Afriko in seveda za države, ki mejijo na Evropo. Ne smemo pozabiti na drugi in tretji stebr, kajti zelo pomembno je, da najprej zagotovimo okvirne pogoje za to, da je mogoče smiselno in vzdržno vlagati. Na koncu še nekaj. Mislim, da bi morali tudi na tem področju poskrbeti za veliko preglednosti in vsote, ki jih ponujamo strani EU, bi morali uporabiti v smislu vzvoda, zato da dobimo še več naložb iz zasebnega sektorja. To bi bilo zelo dobro. Hvala. Kido. Hvala. Želi še kdo besedo? Ne, potem pa bom prosil Eider Gardija Saval, da iz te izmenjave mnen potegne zaključke. Sede parole. Izvoli, Eider. Hvala, gospod predsednik. Ali je gospod Krmel spraševal, ali uradnik na Evropski komisiji eh, nič ne stanejo? Ne, eh, ni poanta v tem. Evropska komisija že upravlja sredstvi tega tipa in ima ekipe, ki se s tem ukvarjajo. Zato bi lahko samo dodali še upravljanje s tem jamstvenim skladom in to ne bi predvidevalo dodatnih eh, stroškov. EIB eh, e pa plačujemo za to. In ta denar, ki bi ga na ta način prihranili, bi ostal v skladu eh, za zunani mandat EIB. In ta denar bi potem lahko uporabili za to, da financiramo eh, zunanje investicije. In v vsakem primeru gre tukaj za eh, neto prihranek. Eh, tudi pri skladu za trajnostni razvoj govorimo o istih stvarih. Eno je finančno upravljanje, drugo pa je tudi to, kdo ocenjuje projekte in kdo se odloča, tako je tudi pri EFSI-ju. Odloča se EIB, Eh, torej, še vedno bo Evropska investicijska banka tista, ki bo odločala o samih eh, projektih in o razporeditvi denarja. Eh, tukaj gre za dve različni stvari. Hvala. No, zdaj bomo pa morali prekiniti zasedanjem do 12. ko imamo skupno zasedanje našega odbora ter odborov AFET in DEVE. Eh, obravnavali bomo stanje v trialogu o Evropskem skladu za trajnostni razvoj. Žal mi je, malo prehitro smo eh, končali in zato zdaj prekinjamo sestanek. Ampak eh, saj se s tem strinjate. Torej, ob 12. se spet sestanemo, do takrat pa je sestanek prekinjen.